v Albaniji morajo začeti ukrepati sedaj, da pomagajo svojim državljanem, pri tem pa je Evropska unija pripravljena pomagati. Najlepše hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Upam, da bo situacija v Albaniji kmalo rešena. S tem bi pa tudi zaključil to razpravo. Zato mislijo ter nadaljeval z naslednjo točko dnevnega reda. Ta pa je izjava komisije o škandalu v zvezi s prisluškovanjem v Bolgariji. Bistvo. In kot prvega, ki bi k besedi povabil komisarja Pibalksa. Izvolite. Gospod eh, predsedujoči, poslanke in poslanci, naj povem, da evropska zakonodaja um, zaščiti um, tajnost pogovorov te prepoveduje kakršnokoli vrsto prisluškovanja, ne da bi za to prisluškovani vedeli. Če se sodno oziroma po pravni poti eh, to vrstno ukrepanje ne dovoli, eh, kot gre za eh, komercialne transakcije in podobno, eh, je to nezakonito in zato je potrebno izpolniti posebne pogoje. Prisluškovanje je torej možno le v skladu z zakonodajo in mora biti eh, ustrezno in eh, proporcionalno, da se zaščitijo javni interesi, kot je naprimer javna eh, varnost ali boj proti kaznivim dejanjem. Osnovna načela evropskega prava je tudi nekaj, kar moramo pri tem spoštovati. Za komisijo se bolgarska eh, zakonodaja zdi v skladu z evropsko. Eh, posebni preiskovalni eh, pogoji oziroma mehanizmi so urejeni z posebno zakonodajo, eh, ki govori tudi o eh, dostopu in uporabi osebnih podatkov in eh, zagotavlja spoštovanje eh, temeljnih pravic. Eh, tukaj, tukaj pa gre za izvajanje pravnih obveznosti in eh, bolgarske oblasti so eh, odgovorne za eh, zagotavljanje izvajanje bolgarske eh, zakonodaje eh, pri posebnih preiskovalnih eh, ukrepih. Eh, komisija zahteva od držav članic, da spoštuje temeljne pravice in eh, procesne garancije eh, v skladu z evropsko zakonodajo. Komisija razume, da so bolgarske oblasti ustrezno ukrepale, da preverijo eh, zakonitost posebnih preiskovalnih ukrepov oziroma njihovo uporabo in da ugotovijo, ali so informacije, ki so bile objavljene, eh, rezultat zlorabe posebnih preiskovalnih ukrepov. Komisija ni prejela nobenih pritožb zaradi eh, prestrezanja elektronskih komunikacij v Bolgariji. Zato bomo še naprej eh, spremljali situacijo za namenom eh, spoštovanja evropske zakonodaje. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepše hvala, komisar Pibalks. In sedaj v imenu političnih skupin Kot prvo dajem besedo gospodu Busotilu, tri minute v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Pripričan sem, da je odbor Libe opravil svoje delo. Ukrep, ki ga tukaj napadamo v tem eh, razpravi, je zakonit inštrument, ki se lahko uporabi v boju proti kaznevim dejanjem če nič drugega, to dokazuje, da Bolgarija resno jemlje velik izziv boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. To je nekaj, kar smo od nje že dolgo zahtevali. Predvideni uh, ukrepi v zakonu se lahko na zakonit izvajajo. Način izvajo in to od Eh, Bulgarije tudi pričakujemo. Prisluškovanje telefonskih pogovorov je eh, možno le, če tako določijo organi pregona oziroma tožilstvo, če menijo ali sumijo, da je oseba vključena v kriminalno dejavnost. Potem pa seveda to mora še odobriti sodnik. Uporaba posebnih eh, informacij, tako pridobljenih, pa je možna le za en namen in to je boj proti organiziranemu kriminalu ali varstvo javne varnosti. Eh, zbrane informacije morajo ostati tajne in se lahko uporabijo le za namene določene v zakonu. Obstaja pa seveda tudi parlamentarni eh, nadzor nad tem eh, sistemom, kar pomeni, da obstajajo varovalke, še zlasti glede zasebnosti državljanov in uh, spoštovanja zaščite podatkov. In tukaj mislim, da ni uh, nobenega nobene kršitve zakonodaje. Eh, če tak inštrument oziroma ukrep napademo, bo to pomenilo, da nasprotujemo oziroma otežujemo državi boj proti uh, organiziranemu kriminalu. To prav gotovo je eh, v škodo Bolgariji, kajti ta boj je izredno eh, pomemben v tem hipu, pa tudi glede na to, da želi postati članica Schengena. Eh, edina razlaga za to razpravo je, da verjetno za njo obstajajo politični razlogi. Najlepše hvala opravičujem se, ker sem že hotel udariti s kladivcem. Naslednji govornik pa je gospod Svoboda. Dve minuti, izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala lepa. Jaz sem bil med tistimi v parlamentu, ki se je zelo zauzemal za vstop Bolgarije v Evropsko unijo. Zelo vesel sem, da je do tega prišel prišlo, istočasno pa sem zelo razočaran zaradi nekaterih ukrepov bolgarske vlade. Seveda eh, podpiramo boj proti eh, korupciji, to je zelo pomemben boj in tako kot je rekel komisar, mora obstajati zakoni eh, v Bolgariji o pristrezanju podatkov in prisluškovanju. Komisija pa je rekla zelo previdno, zdi se, da bolgarska zakonodaja izpolnjuje evropske standarde. Ravno tako je rečeno, da morajo biti ukrepi sorazmerni ali je sorazmerno, če kar naenkrat po treh letih eh, to poveča se z 6000 eh, od leta 2008 do 16000 v letu 2010 eh, in ali je sorazmerno, da le 2 odstotka prisluškovanega materijala pride na eh, sodišče, ali je sorazmerno in pošteno, da so eh, postopki filtrirani z strani eh, Ministrstva za notranje zadeve. Zakaj se ne da vse na voljo sodstvo? Kaj tukaj počne Ministrstvo za notranje zadeve, kaj počne z materialom, ki ga zbere in zaradi tega eh, prosim eh, komisijo, da ugotovi, kaj se zgodi z ostalim zbranim materialom oziroma podatki. O tem je bilo govora ne le v parlamentu, ampak tudi v medijih. Zelo veliko vprašanje je, ali minister za notranje zadeve lahko zaščiti informacije, ki pravzaprav že odtekajo. Ja, želimo si, da bi se šengenska meja premaknila, da bi se vključila eh, v Schengen Bolgarija pa tudi Romunija, ampak um, Pri takih dogodkih ni nič nenavadnega, da so nekateri v Evropski uniji kritični glede širitve. Zato prosim komisarja, da opravi svoje delo in da zahteva od bolgarske vlade, da enostavno prekine z tako neustrezno in eh, napačno eh, implementacijo zakonov. Eh, in naj bo transparentna in odprta ter preneha z tem, kar jaz smatram za kršitev vsaj v duhu evropske zakonodaje. Najlepše hvala. Eh, gospod eh, Stojanov je dvignil plavi karton. Blisko, mister Kovač. Gospod Kovač. vi citirate dani od 2008. godine. Gospod Svoboda, vprašanje imam za vas. Govorili ste o podatkih iz leta 2008 in 2010. Povejte mi, odkot ste dobili te podatke in ali res mislite, da so te podatki pravili? Rekli ste le, da približno ena ali dva odstotkov zbranih podatkov pride na sodstvo. Bolgariji krožijo popolnoma drugačne številke glede eh, števila eh, ljudi, pri katerih se uporabljajo posebni preiskovalni ukrepi. Za leta 2010 40 eh, odstotkov materijala je šlo na sodišče in poznaje še 30 odstotkov. Mi Imamo različne številke iz bolgarskih verov, mogoče je pa tudi naloga komisije, da ugotovi, kdo ima prav. Kolikor sem jaz ugotovil iz različnih verov iz Bolgarije, obstaja zelo nizek um, odstotek materijala, ki se. Um, preda sodišču in na osnovi katerega se izdajajo obsodbe. Imamo različne vire, imamo tudi poročilo eh, parlamenta iz same Bolgarije in to je nekaj, kar komisija mora preiskati. Eh, zakaj gre za škandal? Škandal je v Bolgariji ni. Tukaj, mi tukaj govorimo o škandalu, ki se je zgodil v Bolgariji in to moramo preučiti. Svoboda, eh, you... Gospod Svoboda, ali sprejmete plavi karton. E, izvolite, gospod Stojanov. Bogodarje, gospodin predsedatelju. Mogu... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto kratko vprašanje imam. Govorite o preiskavah, ki jih izvaja Ministrstvo za notranje zadeve. To je res. Ampak gre za uh, vlado socialistov, ki se je odločila za to in to so člani vaše politične skupine. Look, <laughs> no, pogledajte, gospod Stojanov in tudi uh, gospod uh, Busetil, tukaj ne gre za politično vprašanje, strankarsko vprašanje, gre za osnovno vprašanje človekovih pravic in spoštovanja evropske zakonodaje, ne glede na to, kdo je to naredil. In razen tega, gospod Stojanov, vprašanje je, kako se uporablja. En in isti inštrument lahko uporabljate na različne načine, lahko je na zelo odprt in omejen način ali pa zelo na širok in drugačen način. Torej, zanimivo je, kaj se dogaja z informacijami, ki jih ima na voljo Ministrstvo za notranje zadeve. Ogromno informacij, eh, če obstajajo v notranjem ministrstvu in se jih ne da na voljo sodstvu, je to že zloraba sama po sebi. Eh, Najlepša hvala. Naslednja govornica je gospa Diana Wallace, dve minuti in pol. Thank you very much, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala, komisar, za vašo zelo previdno izjavo. V parlamentu obstajajo ljudje, ki me že 12 let poznajo, odkar delam tukaj in vejo, da se zelo nerada uglašam v takih razpravah. Vendar približno pol leta sem eh, pred pol leta kot podpredsednica parlamenta obiskala Bolgarijo in govorila o štokholmskem programu. In Popolnoma jasno je, da je naš program za pravičnost se premaknil z uh, poudarka na varnosti, na poudarek o pravičnosti in želimo doseči pravo ravnotežje. Spomnim se z tega obiska v Bolgariji, kako uh, zainteresirani so bili bolgarski sodniki za to, kar počnemo in kaj želimo doseči na ravni Evropske unije. La, prejšnji teden pa sem bila presenečena, ko je nekdo prišel uh, v moj urad v Bruslju in je govoril, kako uh, pripadniki obveščevalnih služb obiskujejo državljane po noči. To je nekaj, kar mi je popolnoma tuje in kar zelo težko razumem in eh, tudi zelo težko danes to tu povem. Glede na to se mi zdi, tako kot je rekel že gospod Svoboda, da obstoječa zakonodaja, ki eh, ureja eh, prisluškovanje telefonov, je na vides ustrezna, e, vendar pa je neodvisno telo to že zakonodajo pregledalo, sedaj jo pregleduje e, parlamentarni odbor. Kot kaže, se, so se številke povečale in ta e, rast kaže, in povdarjam, kaže na to, da sodniki so nagnjeni k temu, da čim da lažje odobravajo uporabo teh ukrepov. In to uh, me spominja na pobudo državljanov. Ljudje očitno imajo občutek, da uh, se jih pritiska k temu, da uh, umaknejo svoje podpise. Zaradi, prosim,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 Ko govorimo o nadzoru obveščevalnih podatkov, to je vedno zelo občutljivo vprašanje. Država se tukaj ne bori zgolj proti organiziranemu kriminalu, ampak izvaja pritisk na politično opozicijo. Ko pa govorimo o bolgarski zbodbi, tukaj vidimo določene posebnosti. Poglejmo si podatke, ki se pridobijo. Pogoji niso dovolj jasni in potem se ti podatki kar naenkrat znajdejo v medijih. Lahko rečemo, da zadeve niso najbolj urejene. Poleg tega je premije podal izjavo in rekel je, da predstavniki vlade naj bi se borili proti kriminalnim dejanjem in da zato pride do prisluškovanja, ampak ne zgodi se vedno, da imajo določeni predstavniki vlade toliko zaupanja in tukaj pravzaprav eh, ne mislim resno, ko govorim, eh, da uporabljajo ta prisluškovalna sredstva. Bolgarske razmere so nekoliko posebne, bolgarskim prijateljem moramo pomagati. Tako da izpolnjujejo ustrezne pogoje, ko izvajo zakonodajo in to zakonodajo morajo izboljšati. Opravičujem se. Ne morem vam dati besede, če imate plavi karton. Vsakdo želi nekaj povedati in če bo šlo tako naprej, ne bomo nikoli končali. Zato prosim, eh, oglasite se takrat, ko pridete na vrsto. In sedaj neodvisni poslanec, gospod Stojano, minuto in pol. Bolgarija ima pogovor. Dame in gospodje, v Bolgariji imamo rek. Namreč um, tatovi ujamejo tatu. Očitno so se v te službe infiltrirani predstavniki mafije in sedaj vidimo, kakšna je rezultat. Policija eh, me je eh, med demonstracijami resno pretepla. To so uh, volkovi, ki se oblačijo v kože uh, ovac. Uh, v uh, času, uh, ko smo imeli demonstracije, uh, so um, policisti pretipali demonstracije, uh, sedaj pa se pritožujete. Eh, v vašem času so eh, na oblasti bili predstavnike mafije in eh, zelo enostavno so se kupovali sodniki. Sedaj pa to razpravo želite uporabiti za prepoved oziroma preprečevanje Bolgarije, da um, vstopi v Schengen, ampak to ne bo šlo. Volilci niso nikakor slepi in nobeno naselje tega ne bo spremenilo. Najlepša hvala. Sedaj pa imamo posamezne govornike po predstavnikih političnih skupin. In kot prva gospa uh, Marija Nedalčeva, tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegice in kolegi, vsaka razprava v Evropskem parlamentu odraža interese evropskih državljanov. Vendar pa danes smo priča, kako je lahko evropski odr uporabljen za korup skorumpirane politične cilje znotraj nacionalnega okvirja. Evropski načrt ne moremo zamenjati z nacionalnim. Ne moremo tega razumeti kot nacionalno odgovornost. In tukaj se postavlja pod vprašanje eh, volitev oziroma kdo je izvolil uh, predstavnike Bolgarije v Evropskem parlamentu. Seveda je treba spoštovati ustavne pravice, pri tem pa obstajajo neke omejitve. In z, sumljive interesne skupine imajo tukaj različne cilje in želijo diskreditirati. Uh, vlado, ki želi prekiniti z korupcijo. Naj izpostavim nekaj točk. Navedbe obstajajo, da, je, eh, nekaj, da se se primeri prisluškovanja podvojili. Uradni podatki so drugačni, vendar tukaj se ne bom spuščala v podrobnosti. Vprašala pa bi vas naslednje, od kdaj je število prisluškovanj prišlo v javnost? Od takrat, ko je naša vlada prevzela oblast in želimo doseči um, preglednost in prost dostop do informacij. Nekdo je omenil neodvisni odbor in neodvisni organ, ki. Eh, preizkuje uporabo posebnih preiskovalnih ukrepov. Vendar dejansko to se še nikoli ni obneslo. Bolgarija je parlamentarna republika in V skladu z ustavo je bil v parlamentu ustanovljen poseben pododbor za eh, pregled uporabe posebnih preiskovalnih ukrepov. In tam sedijo um, člani vseh političnih strank in uh, pododbor ne sme voditi član v, stranke v vladi. I, torej, v Bolgariji imamo vse uh, garancije za pravično uporabo posebnih preiskovalnih ukrepov. Najtežje pa je prav gotovo ugotoviti, kako nekateri eh, predstavnike eh, Bolgarije eh, iščejo eh, popolnoma druge poti in zasledujejo cilje, zaradi katerih tukaj nismo. Najlepše hvala. Naš naslednji govorek je gospod Moraj z dve minuti. President, um... Gospod eh, predsedujoči, mislim, da je vedno nerodno, ko se katerakoli država članica na, znajde pod našim drobnogledom zaradi notranje situacije. Tako kot je gospa Wallace rekla, uh, moja uh, država, Združeno kraljestvo, je uh, bilo. Uh, Eh, preiskovano zaradi izročitve eh, nekaterih ljudi, ki so jih potem mučili. To je bilo zelo ne, neprijetno zame, za, eh, zame kot državljana, ampak vključil sem se v to zaradi tega, ker je bilo to nujno ker že je to treba obravnavati na evropski ravni. In sedaj razpravljamo uh, o tem ne zaradi Bolgarije, ampak zaradi tega, ker smo skupnost vrednot. In kot je rekel komisar, prisluškovanje je nekaj, kar se lahko uporabi le izjemoma. Nisem tako velik eh, odvetnik oziroma pravnik kot gospa Wallis, sem le pravnik, ampak vem, da. Uh, Neustrezno, nepotrebno in nesorazmerno prisluškovanje je nekaj, kar ne pomaga boju proti organiziranemu kriminalu, ki je prav gotovo zelo pomemben ne le v Bolgariji, ampak tudi druge v Evropski uniji. Ampak, če se to uporablja na ta način, potem to postane orožje za državo. E, ni pomembno, katera politična stranka e, opominja na to neustrezno oziroma nesorazmerno uporabo inštrumenta. To je resno vprašanje za Evropsko unijo. Danes razpravljamo o Bolgariji, jutri bomo lahko mogoče o kaki drugi državi. Dejansko me ne zanimajo številke oziroma veri, vendar sprašujem, ali v tej dvorani obstaja kdo, ki bo rekel, da eh, je ali ni prišlo do nesorazmerne uporabe prisluškovanja. Ali kdorkoli izpodbija to dejstvo? Veliko sem se pogovarjal, slišal sem mnenje iz različnih verov, predno sem se danes oglasil in dejansko nikjer nisem slišal, da bi kdorkoli rekel, da nesorazmerne uporabe prisluškovanja ni bilo. Zaradi tega komisija mora to preučiti. Govornik je prekinjen. Opravičujem se dejansko se morate držati dodeljenega časa. Boj proti prisluškovanju je jasen. Eh, v Italiji ga zelo dobro uporabljamo za boj proti mafiji in predkratim tudi eh, proti Berlusconiju zaradi eh, kršitev v zvezi z korupcijo in prostitucijo mladoletnic. Jasno je, da se v Bolgariji uporabi, uporablja prisluškovanje, da bi se eh, kriminalizirala opozicija in da bi se v, tisti, ki nasprotujejo, okarakterizirali kot eh, enost, navadni kriminalci. To je v bistvu politič, eh, policijska država in gre za. Eh, pravo nasilje. Mislim, da komisija in Evropski parlament morajo eh, zelo natančno spremljati situacijo v Bulgariji, zato da bi preprečili možne eh, nevarnosti in škodo, ki jo tako obnašanje parlamenta lahko, oziroma vlade lahko povzroči. Najlepše hvala. Uh, gospod Štrasar, dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar. Temeljito sem sledil tej razpravi in tudi razpravi, ko smo se prej pogovarjali o Albaniji. Kakšne razlike? Tukaj govorimo o političnih prizadevanjih. Tukaj smo se povezali tudi mi kot politične skupine in eh, rekli smo, da moramo pravzaprav varovati te razmere. Tukaj pa imamo določene obtožbe in tukaj se delimo tudi po politični liniji. Določene obtožbe so bile izrečene. Kaj je cilj določenih poslancev? Želite izpostaviti to, da tukaj ni razlik med političnimi strankami oziroma političnimi skupinami? Gre za željo, da bi pravzaprav delovali, sodelovali v imenu ljudstva, to je bilo prej, sedaj pa pri tej točki se zdi, eh, da moramo še enkrat eh, obsoditi določeno državo. To je vsaj storil v del parlamenta v tej razpravi. Gospe in gospodi, zakaj to sploh počnete? Mislim, da niste predstavili nobenega dejstva, ampak zdi se, to ste rekli. Rekli ste, da smo dobili informacije iz določenih virov, slišali smo, da se je to in to zgodilo. Če je temu res tako, zakaj potem eh, ne grete v to državo ali pa v pristojnih odborih se pravzaprav obravnava to vprašanje? Zakaj niste zastavili konkretnega vprašanja komisiji? Ne, vi ste tisti, ki tukaj izvajate pritiski, vodite javno razpravo. Zakaj? Zato, ker se vam zdi, eh, da je ta razprava nujna zaradi političnih razlogov. Takšen pristop zavračamo, tega si ne želimo, tega ne razumemo. Ne želimo si, da bi tukaj upoštevali bolgarsko ljudstvo, da bi tukaj bile delitve in isto velja tudi za bolgarsko vlado. Če se moramo pogovoriti o določenih stvarih, to naredimo v pristojnih odborih. Samo po sebi umevno je, da moramo zagotoviti načela pravne države, da moramo imeti delujoč pravni sistem. Ravno tako je samo po sebi ravno tako umevno, ko govorimo o tako občutljivih eh, vprašanjih, kot je nedvomno ta instrument, da tukaj imamo ustrezan parlamentarni nadzor, ki ga moramo zagotoviti. Zato se je zauzela tudi ta vlada. Prvič je ta vlada tudi uvedla ta ukrep in to so ne nazadnje podprle vse politične skupine, ki imajo v tej skupini eh, svoje predstavnike. In tudi komisarka Malstrom je ravno tako rekla prejšnji teden, da je to notranja razprava, notranja politična razprava in tudi tukaj je danes jasno komisar rekel, eh, da je bolgarska država in bolgarska vlada sprejela vse potrebne ukrepe. Hvala. Modra karta, ali se to zahteva? Sam bom omogočil izvajanje te pravice samo določenim ljudem oziroma govornik je bil prekinjen. Ja, nekdo je eh, snemal te eh, zadeve, videli smo podpise bolgarske delegacije, v imenu bolgarske delegacije, ne vem, tukaj so vsi bolgarski poslanci in nekoliko nenavadno je, da nas nekdo snema, ko govorimo. Ja, on je bil v dvorani. In eh, morda bi bilo dobro, da pristojne službe raziščejo ta pojav, ker tega nikakor ne moremo sprejeti, da nekdo pride, ki ga ne poznamo in potem kar snema našo razpravo. Ja, v redu. Igen, meg, megérdeklődöm eh, képviselő. Vsekakor eh, bomo preiskali ta primer, sprejeli bomo vse potrebne ukrepe. Kakorkoli že modra karta, lahko se odzovete kasneje, ampak res prosim vas, da ne spregovorite še enkrat, ker ste že prej imeli to možnost. Gospa Jotova, eno minuto vam dam, izvolite. Ta diskusija danes ne je samo za masovite poslušanje. Spoštovani gospod predsedujoči, današnja razprava ne zadeva zgolj telefonsko prisluškovanje v Bolgariji, ampak gre za resno grožnjo državljanskim pravic v Evropski uniji. Nacionalne eh, pravice, določene ukrepi se morajo preiskati na ravni nacionalne države, ker pa zadeva zakonodajo. Bolgarska zakonodaja je ustrezno prilagojena Evropski, prav imate, gospod komisar. Problematično je predvsem izvajanje. Ravno zato smo od komisije zahtevali, da nam pove, kaj bo naredila, da bo preprečila zlorabo evropske zakonodaje ravno tako bi rada zastavila vprašanje gospodu Štraserju. Namreč eh, govorili smo o štokholmskem programu, o direktivi 94-46, tudi nekaj drugih instrumentov se je izpostavili s tem v zvezi. V Bulgariji v javnosti slišimo, da telefonsko prisluškujejo tudi zdravniške konzultacije, ne da bi se tukaj dala možnost ljudem, da se zagovarjajo pred sodiščem. Gre za to, da je to ven sprotnem sorazmerju z uspehom na sodiščih. Vse več je teh prisluškovanj. Mislim, da Evropska komisija mora zagotoviti, da se ustrezni nadzorni organ ukvarja s tem vprašanjem. Posebni preiskovalni ukrepi so seveda nujni za broj proti kriminalu in korupciji. Zato mislim, da Evropska komisija mora poskrbeti za to, da se to zakonito izvaja in da se tukaj zagotovi mehanizem spremljanja in izvajanja. Gospod eh, Stanimir Ilčev, dve minuti. Gospod Ilčev, še enkrat najlepša hvala. Uporaba posebnih obveščevalnih sredstev je v porastu v Bolgariji. Ravno zato je splošna javnost izjemno zaskrbljena. Bolgarski parlamentarni organ bo preveril, kako so se ti posebni obveščevalni mehanizmi uporabili organ je zelo kritično izpostavil določene probleme. Evropsko komisijo bi pozval, da si poročilo prebere. Pomembno vprašanje pa je tudi, kaj bo storila Evropska komisija. Kaj eh, je s tistimi, ki ne razumejo zelo občutljivo ravnotežje med eh, pravosodjem, eh, varnostjo in zasebnostjo? Kaj se bo zgodilo z Evropsko komisijo? Ali bo zavarovala javne interese? Ali bo Evropska komisija tukaj dovolj energična? Ali bo poskrbela za to, da države članice zapolnijo določene zakonodajne vrzeli. Te informacije so bile pridobljene na tajen način. Ne gre samo za posebne preiskovalne ekipe, ampak gre za pomembne politične figure, ki so ravno tako uporabili te podatke. Tudi policijski uradniki so te podatke filtrirali, to pa jim ne smemo omogočiti. Zgodoviti se mora to, da se odobri uporaba posebnih povečevalnih sredstev, ampak to ni vedno upravičeno. Bolgarski organi pregona pa so se nekako nenavadno odzvali. Gre za to, da se skoraj da vsak posameznik nadzira. Nobeno naključeni, da sodniki na prvi stopni in ne politiki, ki pravijo, da je nekaj narobe s sistemom oziroma pravijo, da gre zato da moramo ta slab eh, sistem nekoliko izboljšati. Ampak mislim, da se moramo ustrezno boriti proti tem nepravilnostim, namreč zagovarjati moramo temeljne svoboščine, človekove pravice in eh, tudi zasebnost je nedotakljiva. Štokholmski program nikakor ni muzejski eksponat. Gre za to, da uveljavimo območje svobode, varnosti in pravice na evropski ravni. Noben posameznik, vlada ali politična stranka ne sme prisiliti države članice, da bo živela v okviru, kjer ne bo pravosodja, svobode in zasebnosti. Hvala, gospod Kovačev. Vi ste naslednji na mojem seznamu, izvolite. Uvažajmi gospodin prezident, uvažajmi gospodin komisar, uvažajmi kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Izjava komisije potrjuje, da je bolgarska zakonodaja, ki se nanaša na uporabo posebnih obveščevalnih sredstev, usklajena s pravom Evropske unije. Jasno je, da mora vsaka država članica zagotoviti spoštovanje temeljnih človekovih pravic in isto velja za postopkovne pravice. Zakaj pa smo danes sploh tukaj in razpravljamo o tej zadevi? Odgovor je preprost. Volilna kampanja eh, se eh, dogaja in eh, o tem sedaj govorimo tudi v Evropskem parlamentu, kjer pravzaprav zlorabljamo eh, te razmere zaradi nekakšnih političnih dobičkov. Ampak eh, kaj se bo zgodilo z evropskimi institucijami? Težko nas boste prepričali, da nekdani višji eh, policijski uradniki oziroma tudi politiki v bolgarski vladi tukaj niso podvrženi korupciji. Nekateri kolegi niso bili dovolj potrpežljivi, niso počakali, da se na njihova vprašanja odgovori. In tukaj se bom malce pošalil. Zdi se, da gre za tiste kolege, ki so zapustili dvorano in eh, zdi se, da menijo, eh, da želijo čim bolj škodovati bolgarski vladi. Tukaj želimo podpreti Bolgare. Namreč namesto, da bi sodelovali, je današnja bolgarska vlada takšna, da ima težave zaradi eh, prejšnjih politik, politik eh, vlad, eh, ki so bile na oblasti pred njo. Ne gre samo za to, da bi diskreditirali vedajočo stranko, ampak da bi diskreditirali bolgarsko državo v očeh naših evropskih partnerjev. In to, kar se danes dogaja zvečer, je sramotno in je seveda vsega obžalovanja vredno. V zadnjih dneh pa so bolgarski opozicijski kolegi zelo negativno opisali eh, bolgarske razmere. Govorili so o lakoti, o revščini, o obskurnih zadevah. Pravzaprav gre za jasen poskus, da se Bolgarija diskreditira. Resnica je popolnoma drugačna. ni prišlo do težav. Ampak zelo dobro smo obračunali s korupcijo. To predvsem velja za tiste, ki so bili na oblasti prej. Zelo eh, dobro klimo smo ustvarili, veliko naložb je. Tudi vlada ima stabilno večino v našem parlamentu. Ravno tako smo del evropskih projektov, smo zanesljiv partner in ravno zato bi se rad opravičil vsem kolegicam in kolegom, ki so danes tukaj, tratimo čas in gre za predvolilno kampanjo, ki zadeva Bolgarijo. Najlepša hvala. Gospod Enčiv je naslednji. Enčiv. Kjo se nam sepen, domnule prešedite? Situacija... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razmere v zvezi z nezakonitim prisluškovanjem v Bolgariji so zelo hude. Še hujše pa je to, da to ni edini primer v Evropski uniji. Gospod komisar, ta razprava bi se morala nanašati še na eno državo članico, na Romunijo. V Romuniji so v letu 2011 prisluhi zasebnim razgovorom možni brez kakršnih koli eh, sodnih omejitev, čeprav evropska zakonodaja eh, prepoveduje eh, kakršen koli poseg v zasebnost brez izrecnega dovoljenja sodišča. Razprave med eh, politiki, med novinarji se snemajo, eh, prav tako se spremljajo tudi zasedanja sodnikov in podobno. Gre torej za temeljno pravico, ki jo kršijo. In eh, najbolj priljubljena metoda dela tožilcev dan danes je ravno uporaba nezakonitih eh, sredstev za prisluškovanje. Tukaj gre za res eh, hud poseg v zasebnost in eh, zato zahtevam jasno intervencijo Evropske komisije za zagotovitev spoštovanja pravne države in demokracije v obeh državah. Sod, Najlepša hvala. Naslednji na mojem seznamu je gospod Uročev. Dve minuti imate na voljo. Hvala za besedo, gospod predsedojoči, gospod komisar. Spoštovane kolegice in kolegi. Evropska komisija je podala izjavo. Rekla je, da je bolgarska vlada izkazala ustrezno raven pripravljenosti in da se bo borila proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Prvič se je zgodilo, da smo priča otipljivemu napredku na tem področju. Za takšen pristop so se odločili tudi bolgarski voljivci na volitvah, ki so bile leta 2009. Uporabili smo vsa legitimna sredstva, ki so na voljo za preiskavo kaznivih dejanj. Seveda ne smemo biti naivni. Organiziran kriminal ima številne vere na voljo. Izkorišča nekaznovanost in pomankljivo delovanje. Sedaj so se odločili za povračilni ukrep. Gre za to, da razširajo dokumente, ki diskreditirajo vlado, govorijo o telefonskih eh, prisluhih in s temi podatki se manipulira. Določeni posamezniki so potrkali na vrata medijev, posredovali so jim videoposnetke, dokumente, posnetke. Vlada nekakšna histerija. Zdi se, da gre za poskus, ko naj bi na dan prišla resnica. Vendar pa gre za kriminalne združbe in te združbe želijo uveljaviti svoje interese. Lahko povem, da ni prišlo do škandala, ki je povezan s telefonskim prisluškovanjem v Bolgariji. Gre za poskus diskreditacije vlade. Vlada pa se želi boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Kriminalci želijo žeti sadove omenjenih ukrepov. Tukaj želijo izkoristiti predvolilno kampanjo. Razmislite o tem. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Kalafin, eno minuto imate, izvolite. Dobro, vi, uvaženi gospodin predsedatelj, jaz sem, da se obrne kam. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, dovolite mi, da nekaj besed naslovim na komisarja Pipkalska. Priča eh, smo propagandi, tukaj je tudi koalicijski partner, potem nacionalisti iz stranke Ataka. Pripravili eh, so poročilo, ki so ga posredovali bolgarskemu parlamentu. Rekli so, da naj bi vlada filtrirala podatke, preden naj bi jih posredovala sodišču. V tem poročilu smo lahko tudi brali, da vlada želi eh, zagotoviti, da se zasebni podatki zavarujajo, ampak eh, da so bili potem ti podatki posredovani medijem. V tem poročilu so ravno tako rekli, da smo priča kršitvi človekovih pravic. Prišlo je do kršitve številnih temeljnih instrumentov. Evropska komisija sedaj mora primerjati bolgarsko zakonodajo in izvajanje na eni strani, ravno tako pa mora upoštevati eh, to, eh, kar se zahteva strani drugih držav članic. Ne gre za eh, propagando ali ideologijo. Evropska komisija je tista, ki mora ustrezno analizirati vsa ta dejstva. Najlepša hvala. Ura je že pozna, se prvi čujem kar vam tukaj eh, ne morem zagotoviti besede in upoštevati postopek modre karte. Gospod Nejski, minuto in pol imate, izvolite. Благодаря ви, господин председател. Това, че съм от послед... Зирама, госпа. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem ena izmed zadnjih, ki bo spregovorila v tej razpravi. Ravno zato imam priložnost, da izpostavim določene točke. Ne gre za telefonske prisluhe, ne gre za to, Eh, da bi tukaj napadali ali branili določenega ministra. Gre za to, eh, da moramo braniti temeljne vrednote Evropske unije in popolnoma naravno je, da ta razprava poteka v Evropskem parlamentu. Gre za demokracijo, človekove pravice, temeljne svoboščine in ravno zato to nikakor ni zgolj nacionalno vprašanje. Temu smo bili priča od eh, takrat, ko je padel Berlinski zid. Če bodo državljani izgubili vero v načelo temeljnih vrednot v Evropski uniji, potem bomo ogrozili vse in tudi oni eh, bodo izgubili vse. Ravno tako je današnja razprava tista, ki se dotika resnice in eh, ta ni ideološka, ni leva ali desna, ne gre za pol resnice. Resnica je samo ena. To je resnica, ki jo moramo poiskati in zelo jasno moramo podati to sporočilo resnice. Potem pa v današnji razpravi smo povdarili tudi odgovornost. To je odgovornost trenutne vlade in nikakor ne vlade, ki je bila na oblasti pred to ali pa vlade, ki bo še prišla na oblast. Trenutna vlada je odgovorna pred državljani in državljani jo lahko podpirajo ravno, tako pa ji lahko nasprotujejo. Vse ostalo pa ni povezano z demokracijo. Hvala. Najlepša hvala, se opravičujem, ker sem napačno izgovoril vaše ime. Ampak eh, sedaj je na vrsti prosta razprava. Oziroma, šest govornikov je na mojem seznamu. Gospa Ivanova, bo spregovorila prva, izvolite. Eno minuto. Najlepša hvala, gospod predstojoči, kolegice in kolegi. Veliko smo slišali in lahko samo rečem, da, bomo, da smo tukaj priča obžalovanja vrednemu poskusu bolgarske opozicije, da to notranjo politično razpravo prenese na evropsko raven. Stranke, ki so bile nekoč v vladi, želijo diskreditirati eh, sedanjo bolgarsko vlado pred evropskimi partnerji. Ko govorimo o tem, kdo ima prav ali ne, seveda tukaj danes ne bomo našli odgovora, ampak kakorkoli že. Spomnili se bomo določenih besed, ki niso bile najbolj argumentirane in so celo žalile. Kolegi iz opozicije, če ne morete biti konstruktivni, če ne morete zagotoviti argumentiranih in strokovnih predlogov, potem vas vsaj prosim, da nikakor ne stopite na pot tistih, ki skušajo biti objektivni in tudi konstruktivni. Gospod Biganin oziroma gospod Vigenin, pred nekaj minutami vam nisem dodelil modre karte, sedaj boste dobili to možnost, da spregovorite. Nisem eh, želel spregovoriti, ampak ker mi niste dali možnost, da dvignem motro karto, bi se rad odzval na prispeva gospoda Štraserja. Gospod Štraser. Lahko povem, da se ne strinjam s tem, da nimamo ustreznih podatkov na voljo, ki bi nam rekli, koliko posebnih obveščevalnih sredstev smo uporabili. Poročilo Vrhovnega sodišča govori o 15.974 odobritvah, da bi se ta posebna obveščevalna sredstva uporabila. Samo 1118 obveščevalnih sredstev pa je prišlo na sodišče, kar je zelo malo, skoraj da 16.000 odobritev kar pomeni, da pet ali deset odstotkov bolgarskih državljanov so bili podvrženi prisluškovanju njihovih telefonskih pogovorov v letu 2010. Gospod Štraser, ali temu mehanizmu sledite tudi v Avstriji? Ali bi vi podprli takšen mehanizem, ki bi se izvajal v vaši državi, vas sprašujem? Tukaj ne nazadnje govorimo o svobodi in demokraciji v vsaki državi članici Evropske unije. Ravno zato se moramo o tej zadevi pogovarjati tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Gospa Parvanova, eno minuto imate. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, Evropsko komisijo bi vprašala naslednje. Ali se komisarji zavedajo, da smo priča 27 primerom, ki so pred eh, sodiščem v Štrasburgu. In tukaj so tisti, ki so eh, vložili zahtevek zmagali, ker so se pritoževali nad brutalnostjo policiji. Lahko povem, da potekajo preiskave in eh, tukaj preiskujemo državljansko pobudo. Izvaja se pritisk na državljane, da umaknejo svoje podpise. Tisti, ki sodelujejo pri tej pobudi, se zaslišujejo, to počne policija. Ravno tako je policija aretirala tiste, ki nasprotujejo vladi, tisti, ki so sovražniki vladajočega režima, pa se predstavljajo kot sovražniki družbe in zaradi tega sem izjemno vznemirjena. Včeraj smo bili priča neuradnemu sestanku in naše vodstvo se je sestalo stranko GERB izvedli, eh, so pritisk na nas. Rekli so, da naj umaknemo ustno vprašanje. Kaj Evropska komisija bo storila, tako da bi prispevala k temu, da bi se v Bolgariji uveljavile državljanske pravice? Ne gre za notranje politično vprašanje, ampak gre za človekove pravice. Ja. Kot eh, veste, moramo imeti sedaj razpravo in gospod Hans Peter Martin je sedaj na vrsti. Hvala. Nisem se želel obrniti na vas, ampak vsega obžalovanja vredno je, da če si vsi prizadevamo, da vodimo tukaj parlamentarne razprave, se zato ni smiselno, če mi ne prisluhnete, ampak če ne bi bile parlamentarne razprave bolj živahne, potem bi morali imeti možnost, da bi uporabili modro karto, ampak to se ni zgodilo. Mislim, da bi tako bili priča nekšnemu kakovostnemu preskoku. Tudi pri tej razpravi, dobro, se ni nujno, da me eh, prisluhnete, bom kar utihnil, to je pravzaprav nesmiselno to postopanje. Kolegice in eh, kolegi so rekli, da je to nekakšen karoke parlament, ampak mi skušamo voditi dobre razprave, želimo jih izboljšati, ampak to se nikakor ne upošteva. Najlepša hvala. Gospod Pacitis, ena minuta. Postopkovno vprašanje, če mi dovolite. Gospod predsedujoči, želel sem podpreti tisto, da ste se vi danes pretvarjali, da ne vidite modre karte. In vsi so želeli reči, da ni dovolj kolegov v dvorani, ampak mislim, da je tukaj eh, dovolj spoštljivih kolegov, ki pozorno prisluhnejo razpravi. Tako da izražam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 Dejansko je to vprašanje dokaj zapleteno. Na podlagi informacij, ki so na voljo, se zdi, da ta problem obstaja in lahko se le strinjam s kolegom, eh, ki je govoril pred menom, da tu ne gre zgolj za vprašanje Bolgarije. Konec konca govorimo o evropskih vrednotah in vsi mi moramo spoštovati vse, ki sodelujejo v tej razpravi, vse prisotne v tej dvorani. Konec koncev imamo v Evropski uniji tudi listino o temeljnih pravicah in tako e, Bolgarija kot Litva, ki jo zastopamo ali druge države članice, nosijo zavezo, da tej listini sledijo. In v tej listini je jasno zapisano, kaj neka vlada sme, česa ne sme, ključno pa je seveda spoštovanje človekovih pravic. In zato sem mnenja, da bi moral cenjeni gospod komisar zelo natančno preučiti te razmere, kajti konfrontacija, ki jo čutimo tudi tu v našem zboru, je nekoliko umetna in pretirana. Hvala lepa, gospa Hjusmenova, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da je le normalno, da imamo razpravo, kadar gre za pomembne evropske vrednote, kakršne so človekove pravice. Mislim, da je pomembno spregovoriti o tej tematiki, ko se izkaže, da so to vrstne pravice v nevarnosti. Čeprav se to morda zdi protislovno, ampak govori, ki smo jih danes slišali, so šli vsi v isto smer. Vsi so izražali zaskrbljenost. Liberalci in socialisti smo zahtevali, to razpravo. Zakaj? Zato, ker smo zaskrbljeni nad vladavino prava in nad stanjem pravne države v Bolgariji. In želimo dati neko zagotovilo našim voljivcem, da bomo vse čas budno spremljali razmere in da bomo tudi obranili vrednote, ki jih eh, zastopamo. V prispevkih kolegov iz Evropske ljudske stranke smo slišali podobne skrbi in upamo, da bo ta naša enotna skrb privedla do rešitve. Gospod Rinaldi po postopku modre karte, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Sam sem liberalno-demokratsko usmerjen tako v Evropi kot v Italiji. Včasih v Italiji skupaj z radikali nas ob označujejo kot komuniste, samo zaradi tega, ker smo v opoziciji proti vladi, ki je trenutno na oblasti. In to, kar uh, lahko beremo, uh, se nekaj podobnega v bistvu dogaja demokratom in socialistom v Bolgariji, ki jih označujejo kot kriminalce samo zaradi tega, ker so člani opozicije v svoji državi. To nam prav gotovo ni všeč. Do neke mere se lahko tukaj šalimo, ampak uh, tak. Uh, obnašanje lahko na koncu pripelje do zelo nevarnega izida. Eh, Ministr za notranje zadeve je šele včeraj, po vsem tem, kar se je zgodilo v eh, Tunuziji in um, Egiptu, je odšel na obisk v Sirijo, v Damask in je rekel, da je Sirija demokratična eh, država, ki pravzaprav mora le modernizirati svoje državljane. Če eh, je to način eh, govora, potem o tem mi lahko kot poslanci le govorimo, vi pa kot komisija morate to nadzorovati. Hvala lepa. Besedo pa zdaj predajam komisarju Pibalksu za zaključek te razprave. Izvolite. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, to je bila dokaj vroča razprava, ampak vendarle mislim, da velja izpostaviti tri vprašanja, ki so temeljnega pomena. Pristopni proces k Evropske unije, skozi katerega je šla tudi moja država, ni enostaven, ampak enkrat, ko je država članica, ponopravna članica Evropske unije, potem smo prepričani, da ima vsaka od teh eh, držav sposobnost jamčiti za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in tudi za spoštovanje evropskega prava. Za posamezne specifična področja imamo tudi specifično zakonodajo, v tem primeru direktivo o obdelavi osebnih podatkov in podatkov o zaščiti zasebnosti na področju elektronskih komunikacij. Komisija ima zelo dolge izkušnje, eh, tudi pozitivne izkušnje, ko gre za spoštovanje eh, tovrstne zakonodaje v državah članicah. Mislim, da lahko v polni meri zaupate komisiji. Namreč, če bo prišlo do kršitev evropske zakonodaje, bo komisija ukrepala. Če do kršitev ne bo prišlo, komisija ne bo ukrepala. Komisija torej spremlja razmere in če se bo izkazalo, da je treba ukrepati, bomo ukrepali. Mislim pa, da ne smemo presegati tistih struktur, ki nam jih nalaga pravo skupnosti in komisija bo vsekakor ostala v okviru, ki ga nalaga pravo skupnosti. Hvala lepa, gospod komisar. Če se smem odzvati kot nekdo, ki prihaja iz nekdanje komunistične države,